imela dostop do nekaterih od naših programov. Obenem sem tudi vesela, da bomo li prezeljali vizumski režim, ampak na uh, Ukrajini je, da izpeli reforme. Najlepša hvala. Kolegica Kolarska Bobinska, sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Uh, ker je kolega svoboda, naj, uh, eh, naj povem, da uh, je dve tretjini od uh, teh, ki so prosili za besedo, bilo prisotnih vaš čas in to je več, kot smo se bali, ampak manj, kot bi lahko pričakovali. In uh, prvemu dajem besedo kolegu Kozlovskemu. Dziękuję Panie Przewodniczący. E, szanowni koleżanki. Najlepsza chwała za besedo. Dragie kolegi.